priročniških napravah. Prva je, je poročevalka Vicky Ford, ki bo govorila o osebni zaščitni opra, o, opremi. To je zelo zanimiva študija, kako enotni trg deluje v 28 državah in kako je vključena komisija, parlament in svet, kako interagirajo. Ravno tako je to študija, zakaj je pomembno, da imamo mesto za pogajalsko mizo. Pred nekaj tedni ste številni videli šokantne slike tovarne v Turčiji, ki proizvaje na tisoče ponarejenih rešilnih jopičev. Namesto, da bi ljudem omogočali, eh, da ostane ostanejo uh, na, uh, torej, da lahko plavajo in tega ne. Uh, In zato, da bi prepričali, da nevarna oprema pride na uh, trg, imamo mi skupne standarde že 25 uh, eh, let. Govorimo o reševalnih jopičih, o čeladah in tako dalje. Kolegi se verjetno uh, spomnijo e krize z Ebelo, kjer je ELS pomagala zaščititi medicinske sestre in zdravnike, uh, uh, ki bi drugače lahko izgubili izgubili življenje. In um, tukaj m, mm, to ni odgovorno samo proizvajalca, ampak tudi uvoznikov. In uh, oni lahko omogočijo, da se sledi takim izdelkom in da se jih odstrani iz trga. Skupni, skupni standardi pomaga tudi našim proizvajalcem, da lahko uh, zavarujo in zavarujejo svoje uh, izdelke. Tehnične spremembe uh, v poročilo, katero razpravljamo, razpravljamo danes, bo pomagalo poenostaviti in modernizirati 25-letno eh, zakonodajo. To si želijo potrošniške organizacije, eh, akterji na trgu, eh, proizvajalci in tako dalje. Tudi sama to pozdravljam. Ena izmed ključnih zadev v enotnem trgu je, koliko standardizacije je sploh potrebno. V, Komisija je najprej rekla, da bi eh, da bi to, eh, torej, eh, da bi to zmanjšali. Mi pa mislim, da potrebujemo nove zakone, ki morajo temeljiti na stroških in koristih. In nismo videli, zakaj bi moralo priti do širše področja uporabe. In, in sama sem se eh, lotila politike zato, da mi ne bi bilo treba eh, biti v kuhinji in zato, da ne bi bilo treba gledati ljudem, kaj počnejo v kuhinji. In v, v moji kolegi iz o, eh, odbora za notrni trg so to, ta predlog o, o, zavrnili in želijo, da bi se, o, da bi se nanašal samo na gospodinske o, rokavice. In eh, po dolgi razpravi so se na koncu eh, strinjali s tem, kaj predlagamo. Ne bo eh, Evropskega zakona o gospodinskih rokavicah in tudi ne o obrtniških, obrtniških izdelkih, ki jih vidimo za božič. Ampak 27 minister, ministrov je dejalo, da bi želeli uh, imeti zakon o uh, o um, industrijskem steklu. Jaz poštujem njihovo, uh, njihove odločitve in glede na to, da številne države že imajo tržne standarde glede tega, mislim, da bo ta uh, element dodal uh, dodatne stroške, prinesel dodatne stroške in zaradi tega bom tukaj podprla demokratično izvoljene. Torej, gospodinske rokavice in tako dalje, ki, in vse, kar imamo na mizi, tukaj smo uh, eh, predlagili sto različnih predlogov sprememb k uh, tej zakonodaji, ki bo postala tako bolj uh, varna in upam, da bo to zaradi tega da bodo zaradi tega uh, izvajalci in uh, uvozniki lažje trgovali. Hvala, gospa predsedujoča. Um, tisti, ki smo danes prižgali štedilnik ali kuhali danes, um, se nam zdi vse to samoumemno in zdi se nam, da je varno in da jih lahko kupujemo in prodajemo v Evropski uniji tukaj imamo primer, da če se sodelujemo skupaj in imamo enaka pravila, recimo za štedilnice, lahko, uh, lahko uh, torej, uh, s tem uh, zavarujemo 500 milijonov evropskih uh, državljanov. In ta pravila morajo biti identična v vseh državah članicah. Danes bomo, jutri bomo glasovali o besedilu, ki je bilo doseženo na trialogu in upam, da bodo vsi lahko podprli ta, uh, to poročilo, ki je dober kompromis med vsemi vključenimi stvarmi. Uh, potem bo ta uredba uh, do januarja 2018 prenesena v vse, uh, vse nacionalne zakonodaje. Uh, zadeva, bojlerje, štedilnike in tako dalje. Tukaj govorimo o 470 milijonov, milijonih in, in o prometu, ki eh, znaša na leto 1,7 milijard evrov. Torej, eh, višji eh, standardi za te, torej za te proizvode bodo zagotovo, zagotovili večjo varnost za ljudi in tudi za domače živali. Želela bi danes povdariti uh, eh, tudi um, ehm, ogliko monoksid, ko uh, eh, ogen uh, eh, gori, porabi uh, kisik in odaja ogliko monoksid. In To je zelo, zelo nevaren plin, ki je tudi strupen. In um, Zelo sem zadovoljna, da je to vključeno v končno besedilo, vendar pa to še ne zadošča. Nacionalne vlade eh, eh, eh niso še naredile dovolj. Treba je pogledati statistiko. V Združenem kraljestvu govorimo o o, o tihem morilcu. Približno 200 ljudi v Združenem kraljestvu umre uh, zaradi tega in vsemu temu bi se lahko izognili. Uh, dva otroka v Združenem kraljestvu sta umrla uh, zaradi oglikovega monoksida, ki je izhajal iz uh, nekega bojlerja. In takrat je mrgliški oglednik zahteval uh, strožje standarde na evropski ravni. Uh, tudi veliko tistih, ki počitnikujejo, je ogroženih zaradi oglikovega monoksida in na leto umre več ljudi kot zaradi ajca in, um, in uh, raka. Ob obstajajo zelo različni standardi v hotelih po Evropi. In to je čezmejna vprašanja. E, Protošniki pa si zaslužijo, da so, e, da so ustrezno zavarovani. In e, tudi glede hotelske, hotelski standardi morajo biti izboljšani. In Eh, torej treba je pripraviti eh, neke, neke direktive tudi za hotele, željki morajo biti varni in morajo ugraditi tudi detektorje za eh, ogljikov monoksid. In če hočemo biti resni, moramo za to poskrbeti. Dragi kolegi, upam, da se strinjate, da je to vprašanje uh, eh, oglikovega monoksida zelo pomembno, da se s tem moramo soočiti. Mr. Lopez in Turis White gospod lópez draga predsednica komisarji in uh, dragi kolegi trenutno imamo več kot sedemnajst tisoč mm, petsto naprav za plinasto gorivo v evropski uniji evropska unija ima o, torej ima to, to, imamo toliko in toliko žičnic in v Alpah, torej več kot 17500. Govorimo tukaj o 4000 delovnih uh, mestih in, uh, in, in govorimo seveda tudi o milijonih uporabnikih v Evropi in v svetu. In to kaže na to, kako je pomembno zagotoviti varstvo potrošnikov in popolno harmonizacijo tehničnih. Uh, tehničnih predpisov, ki jih je treba enako izvajati v celotni Evropski uniji in imeti torej enak eh, okvir, pravni okvir v Evropski uniji s skupnimi standardi. Harmonizacija enotnega trga je izziv za komisijo in enotni, ki ga, ki ga Evropska unija in mi uporabniki zelo resno jemljemo. Že od eh, same ustanovitve EGS je bila harmonizacija glavna golilna sila tudi za politično harmonizacijo. Boljša, boljši enotni trg pomeni seveda tudi rast naših podjetij. In bolj kot danes pričo uh, eh, proti evropskih govorov je treba poudariti vse, kar Evropa lahko naredi za to, da bo prišlo do rasti naših podjetij regiji smo naredili dodaten korak proti harmonizaciji enotnega trga za podjetja in uporabnike trg eh, žičniških eh, naprav je zelo specializiran in zato smo, mm, imamo pred seboj zelo tehničn, eh, tehnični predlog. Direktiva iz leta 2000 je prinesla, pripeljala do različne uporabe in različnega izvanja in to želimo odpraviti. Tako bomo lahko jutri upoštevali globalno, globalne prizadevanja za poenostavitev tega. In tako bo lahko prišlo tudi do podsistemov in varnostnih podsistemov in žičniške naprave pa bodo lahko prosto uh, krožile po Evropski uniji. In s tem jamčimo tudi enako uporabo po celotni Evropi. Države članice ne morejo dodajati drugih obveznosti v, v svojo zakonodajo. In to industriji jamči, da, da so ti izdelki, torej da ti izdelki ustrezajo vsem standardom. Tako ne bo tudi stroškov z prevzemom eh, v nacionalno zakonodajo. Države članice pa bodo uh, odgovorni recimo za rabo zemljišč in za uh, upravljanje uh, zemljišč. Um, ehm, pravna jasnost je bil tudi cilj te uredbe in. Uh, ki v svojem um, področju uporabe tudi določa izjeme, kar zadeva recimo um, prevoz ljudi, pa tudi druge vrste prevoz. Izključeni pa so tiste naprave za um, recimo zabaviščne parke in eh, stari, stare naprave. In države članice bodo tukaj eh, odgovorne za varnost. Treba je govoriti tudi o integraciji podsistemov pri oceni uh, skladnosti, kot se to zagaja tudi za sestav, druge sestavine. Um, varnostne sestavine. Če tega ne bi naredilo, bi lahko prišlo na trgu torej do razlik in uh, to bo veljalo za varnostne komponente in za podsisteme. In uh, opravičujem se, tolmačem, ker sem bil zelo hiter. Sedaj pa ima besedo gospa Bjankovska. Like to... Hvala lepa. Zahvaljujem se odboru za notranji trg in čestitam poročevalcem, gospe Ford, gospe Stiller in gospodu Lopez iz Turis White. In uh, veseli me, da smo lahko našli zadovoljiv kompromis, kar nam bo pomagalo, da bomo lahko sprejeli v prvi obravnavi vsa tri poročila oziroma vsa tri zakonodaje. Ta svežen kaže, da uresničujemo svoje napovedi. Gre za pomemben korak pri zagotavljanju preprostega zakonodajnega okvira. Tri uredbe o osebni zaščitni opremi, napravah na plinasto gorivo in pa žičniških napravah krijejo pomemben del in pomembne izdelke, ki jih na tisoče in milijone državljanov uporablja vsak dan. Bistveno je, da zakonodaja za enotni trg, za, za notranji trg zagotavlja varnost teh naprav in da dejansko nudijo primerno zaščito. Zagotoviti moramo tudi, da podjetja, ki proizvajajo te proizvode, lahko računajo na zakonodajo, ki jim omogoča tudi konkurenčnost in dobičkonosnost. Torej, pravni okvir, ki je jasen in ne postavlja dodatnih bremen. Želimo torej poenostaviti regulatorni okvir in s tem novim Eh, pristopom se direktive spreminjajo v uredbe, ki so neposredno uporabne v vsake državi članici. To bo bistveno olajšalo življenje družb. Namesto, da bojo morali raziskovati 28 um, izvedbenih zakonov, bodo lahko se na, zanašali na eno besedilo, ki bo na voljo v vseh jezikih Evropske unije. S tem svežnjem bomo tudi bliže implementaciji nove zakonodaje in s, čem, s tem bo zakonodajno področje na področju notranjega trga bolj dosledna. Sedaj so naloge jasne, torej naloge, ki jih morajo um, opraviti tudi podjetja, preden uvažajo um, izdelke iz tretjih držav. Nova možnost eh, spremljanja bo omogočala spremljanje izdelkov na celi proizvodni eh, verigi in tudi olajšana bo borba proti nevarnim in neustreznim izdelkom na evropskem trgu. In to bo v korist vseh. Eh, družb oziroma podjetij, ki si želijo pošteno delati. Hkrati pa bo izboljšalo konkurenčnost. Svežen je v korist vsem potrošnikom, družbam in javnim organom. Še nekaj bi pripomnila v zvezi z institucionalnim vprašanjem. Jasno mora biti in nedavno končana um, pogajanja o medinstitucionalnem sporazumu o boljši zakonodaji so pokazali, da Komitološki postopki niso isti kot strokovne skupine komisije. Komisija bo bolj pozorna na vlogo teh odborov. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, sprejetje teh predlogov bo brez dvoma pozitivno vplivalo na podjetništvo in pa konkurenčnost v Evropi. tudi upoštevajoč sporazuma med sozakonodajalci in dodana vrednost za uh, podjetja in potrošnike. Zato komisija pozdravlja ta svežen. Hvala lepa, naslednja gospa Ažeja. hvala gospa predsedujoča gospa biekowska kot poročevalka za mnenje odbora za zaposlovanje in socialne zadeve eh, ki ga je ta odbor podal o osebni začetni opremi. Bi želela povedati, da smo to mnenje podprli uh, soglasno. Veliko je bilo um, mnenj, kajti mi menimo, da je varnost delavcev ključnega pomena. Uh, Želeli smo, da bi imeli ad hoc instrumente in da bi se upoštevala različni uporab, bi se upoštevali različni uporabniki in torej, da bi se to opisalo z razumljivim jeziku, jeziku, ki je razumljiv za tiste, ki to uporabljamo. In žal nam je, da je bil naš prispevek, prispevek odbora tako minimalen, minimalen in zlasti uh, naš prispevek uh, glede komunikacije za uporabnike. In žal nam je, da je bilo to uh, minimalno upoštevano. Uh, in up, mm, pogledali bomo, kakšne so pogoji v poročilu in uh, potem ga bomo morebiti podprli. Hvala. Naslednji gospod Arimo. Spoštovane kolegice in kolegi, govorim vam kot vodja pogajanj ELS-a v zvezi z. Uh, predlogom uredbe o osebni zaščitni opremi. Evropski notranji trg se odlikuje za visokimi standardi in varstvom, podatkov, eh, varstvom potrošnikov. Trdim, da nikjer potrošnik ni tako zaščiten kot pri nas. Konkretno gre tukaj za um, varnost čelat uh, eh, in drugih pomembnih zadev. Ne gre za uh, rokavice za pomivanje posode. Če kot oče kupim hčerki eh, čelado ali če kupim kot delavec masko za zaščito dihal, potem se moram zanesti na to, da je zagotovljena optimalna zaščita in to v celi Evropi. Potrebujemo visoke zavezujoče standarde ki ščitijo potrošnika pred slabo kakovostjo. Za nas kot ELS pa je bilo pomembno, da se zaščitijo tudi uh, mala in srednje velika podjetja, zato da bodo lahko te zahteve tudi uresničile brez nepotrebnih administracijskih bremen. Kajti malim in srednje velikim podjetjem manjka časa za uh, prekomerno administracijo. Kaj nam pomagajo? predpisi, če jih potem nihče ne more uresničevati. Po zdravljam, po enestavitev, po stopka z recertifikacijo, torej, če proizvajalec nič ne spremeni pri izdelku in izdelek še vedno ustreza vsem zakonodajnim merilom, potem ni treba, da ponovno plačuje za uh, registracijo. Tukaj kažemo, da lahko oboje da zmoremo oboje. Na eni strani ščitimo potrošnika pred goljufijo in slabo kakovost, na drugi strani pa ščitimo uh, Eh, podjetnike pred pretirano administracijo in zahtevami. Zato prosim za podpiro za to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Westfall. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, uredba o osebni zaščitni opremi zagotovo ni tema, s katero bi poslanci poželi veliko priznanje pri potrošnikih. Včasih to velja kot nišna tema, vendar pa gre za temo, v kateri se obravnavajo pomembne eh, točke. Varnost, kot so omenili kolegi, ki se obljublja, ki pa se tudi upošteva. Potem zaščitna oprema, naprimer za gasilce, čelade, požarno varna obleka, pa tudi za gostarje, ki morajo imeti varne hlače pred urezi. In to je zaščitna oprema, ki jo nujno potrebuje več milijonov prebivalcev v Evropski uniji. Pa ne gre samo za zaščitno opremo za strokovnjake, ampak tudi za takšne za zasebno uporabo. Da, gre tudi za rokavice za pečenje oziroma za poseganje v pečico. Tudi tu mora biti zagotovljena varnost, kjer je na embalaži zapisano, da je varno, mora biti varnost tudi znotraj embalaže. In to nam je uspelo. Tudi v pogajanjih za svetom in komisijo smo se stalno zavedali nevarnosti prevelike administra administracije. Zato smo nekaj tudi zadev izključili, naprimer rokavice za pranje posode ali pa športna oprema, ki ni povezana s tem. Hkrati pa smo dosegli tudi olajšave za proizvajalce, ki dobijo pravno varnost in lahko sedaj zaupajo, da bo dovoljenje podaljšano brez eh, dodatnih komplikacij in hitro. Priporočam, da se ta svežen podpre. Hvala lepa, sedaj pa gospod Dalton. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam revizijo uredbe za žičniške naprave, ki bodo tudi otežili goljufanje podjetij, ki prodajo v Evropsko unijo. Eh, hkrati bodo tudi zagotovila delovna mesta, vendar pa tukaj ni prav, da so vključeni tudi zgodovinske žičnice in me veseli, da so bile izključene. To je dobra novica tudi za žičnico v naši državi, ki je že zelo stara in tako ljudem ni treba po 200 stopnicah, ki loči spodnji del mesta od zgornjega in je tudi velika atrakcija za turiste, je pa tudi varna. Če pa bi res zaostrili uh, in bi morala tudi ta zahteva uh, uh, zadostiti zahtevam za nove dele, nadomestne dele, potem bi jo morali zapreti. Ta Žičnica bo tako lahko s pomočjo te zakonodaje živela še naprej. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šaranzova. Hvala lepa. Gospa komisarka, te trije dokumenti more biti niso najbolj privlačne teme, predvsem v tej, ob tej pozni uri. Ampak zaradi dela naš, nas vseh, ki smo bili vključeni v pogajanja, bo lahko vsak evropski državljan bolj varen po jutrišnjem glasovanju. Državljani lahko vedo, da ko gredo na delo ali ko se stuširajo s toplim tušem ali ko gre, se žicnico povspnejo na vrh gore, da bodo posod v Evropi veljali najvišji standardi. Veseli me, da je tukaj prevladala zdrava pamet, naprimer zgodovinske žičnice kot tista v Pragi je, so izključene iz te uredbe. Zame so te dosjeji dobri primeri, kjer je evropsko sklanjevanje smiselno. Razen, če je utemeljen razlog, da naj bi bili tehnični standardi različni v eni državi ali drugi, tehnični standardi, ki so skupni, izboljšajo konkurenčnost, zmanjšajo um, regulacijo in lajšajo življenje in ga naredijo varnejšega. Spodbujam komisijo, da še naprej uporablja svojo zakonodajno moč, za, da usklajuje tam, kjer je to smiselno in je korist jasna. Takšne poteze so bistvene za delovanje notranjega trga. Hvala sedaj pre gospod Maštalka. Spoštovani kolegice in kolegi, Škoda, da je tako pozno in se šele tako pozno ukvarjamo z temami, ki so tako zanimive za državljane. Namen komisije je bil, da nam domesti uredbo iz leta 1989 in zagotovi enotna pravila v vseh državah. To ima tudi veliko ekonomsko vrednost, kajti 10 milijard evrov je ocenjen trg uh, zaščitne opreme vsako leto. In to vključuje tudi razne inovativne materijale. Mislim, da so spremembe pozitivne, nekatere pa so problematične, naprimer zaščitna oprema pri, proti vročini in vodi. vsi različni roki za en za tehnično dokumentacijo, eno pa za certifikat o skladnosti. Ključno vprašanje pri tem predlogu je, kako najti pravo ravnoteže med varstvom potrošnikov in zaščito proizvajalcev. In kako preprečiti nevarnosti pri delu. Mislim, da bo ta uredba zelo dobra za varnost naših državljanov. Hvala lepa, gospa Parker. Hvala, gospa predsedujoča. Usklajevanje v Evropski uniji, to sta besedi, ki gresta z roko v roki. In te tri uredbe so res eh, pozitiven korak. Sicer pristop, ena pravila za vse, ni smiselno. Torej, vsi vemo, da bo moralo tudi Združeno kraljestvo sprejeti te vaše predpise. Seveda si želimo učinkovito trgovanje, ampak vedno več usklajenih pravil je to res potrebno, nisem še čisto prepričana. Gospod Buzoj, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Za ELS bi rad nekaj povedal v zvezi s poročilom gospe Štiler. Zahvaljujem se in vse tri poro, vsem trem poročevalcem in poročevalkam čestitam za njihovo odlično delo. Nova uredba za naprave za plinasto gorivo je primer usklajevanja zakonodaje v Evropski uniji in to omogoča še vedno svoboščino za vse te naprave in pa dobro delujoč notranji trg za te naprave. Gre za visoke standarde za varnost potrošnikov. Na ta način zmanjšamo varnostna tveganja povezana z plinastim gorivom in zagotavljamo bolj racionalno uporabo energije imamo na primer prenosni eh, kuhalnik ali pa grelni kotel za velike stavbe. V Evropski uniji je 470 milijonov takšnih naprav in število se veča. Do 30 milijonov letno na, takšnih naprav se proda. Zelo me veseli, da gospa poročevalka Tukaj vključuje določene vidike v zvezi z varnostjo potrošnikov. Imeli smo spremembe glede varnostnih ukrepov in treba je misliti tudi na preprečevanje za strupitev s plinom ali pa z oglikovim dioksidom in drugimi snovmi, ki lahko povzročijo težave zdravjem zastrupitev z oglikovim monoksidom je pogosto vzrok smrti. In sedaj bomo res zagotovili dobro kori za državljane. Hvala lepa, sedaj pa gospa Komi. Te, okay. Hvala, <clears throat> hvala gospa predsedujoča, dragi komisar, dober večer. Dokončanje enotnega trga je političen, izjemno mm, pomembno političen cilj, ki ga moramo doseči na vsak način. Že leta delamo na tem okrepitev harmonizacije, boljša harmonizacija zakonodaj na različnih eh, sektorjih je zelo pomembno in je nekaj, kar poenostavlja eh, zakonodajni okvir in zagotavlja boljšo, boljše varstvo mm, potrošnikov in tudi izboljšuje življenje našim državljanov. Kot uh, Eh, torej, kot eh, poročevalka za enotni trg eh, se ukvarjamo s tem pristopom in skušamo odpraviti uh, Eh, ovire, do katerih prihaja pri harmonizaciji sistema. Pogosto govorimo o ekonomski uniji, eh, v resnici pa mm, to v celoti še ni doseženo in ena izmed ciljev, ki ga imamo, je, torej, da bi vedno bolj harmonizirali zadeve. In ta poročila, za katera eh, čestitam poročevalcem in o katerih bomo glasovali jutri, gre v to smer, v to, da bi bila harmonizacija bolj učinkovita. In in prehajamo iz direktive na uredbo in to je zelo pomembno, to je nekaj, kar bi kot parlament in komisija morali uporabiti. Zato, da se uredba sprejme čim prej v eh, posameznih državah članicah. In to je po mojem mnenju smisel eh, Evrope in je vloga Evropskega parlamenta. Gre za področja, ki so v treh eh, poročilih različni in tudi finančni finančno zelo različni in upamo, da ko bomo izboljšali pravile, bodo uh, eh, pozitivni učinki zadevali tudi za poslovanje, kar nas tako skrbi dan danes. Hvala, gospod Ribik. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da gre tudi za to, da moramo pri harmonizaciji doseči tudi gospodarske učinke in predvsem za male. In srednje velike podjetje moramo regulirati tudi dostop do trga. Zato je jasno, da uredba o žičniških napravah igra, bo igrala bistveno vlogo, kajti te se zelo uporabljajo v turizmu, pa tudi pomembne bodo za pametna mesta. In ravno pri pametnih mestih bomo videli, da žičnice povzročajo zelo malo hrupa, malo prašnih delcev in se jo lahko dobro koristi tudi pri mostovih in drugih var, um, overah. In varnost na raven lahko tudi zmanjša nesreče na cesti in prost pretok blaga kaže, da Evropa lahko dobro koristi notranji trg in s tem ustvarja nova dodat, eh, delovna mesta. Kajti eh, visoka kultura varnosti Evrope je tudi izvozni hit in naši proizvajalci žičniških naprav že obdelujejo cel, cel eh, svetovne trge. In z varnostjo je bil tukaj zagotovljen velik prispevek. Um, promet na tem področju gre v milijarde in um, znanstveni odbor parlamentu je tudi uh, razglasil žičnice za oziroma jih je obravnaval v študijah um, o varnosti v prometu in o razvoju prometa. In ta trajnost skupaj z mobilnostjo bo v prihodnosti igrala pomembno ulogo. Mr. Kelly. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospod. Gospa predsedojoča, vesel sem, da lahko v imenu skupine govorim na to temo. Vsi se strinjamo, da to niso ravno teme za naslovnice, vsekakor pa so pomembne za potrošnike. Odlično se mi zdi, da imamo v hiši um, poslance in poslanke, ki so si pripravljeni vzeti čas eh, in delo za to delo, ki ne, ne bo ravno priljubljeno, um, vendar oziroma ne bo poskrbilo z veliko publicitete. Vendar pa tukaj pokrivamo tri zelo pomembna področja, osebna zaščitna oprema, naprave plinasto gorivo in pa žičninske naprave. Pri žičninskih napravah 60 odstotkov eh, leteh proizvedemo v um, Evropi. Tudi Irska je odvisna na določenih področjih od žičniških naprav, ki morajo biti varne. Kar se tiče naprav na plinasto gorivo, imamo 30 milijonov. Eh, plinskih kuhalnikov. In to lahko seveda vodi do um, nezgod in oglikov monoksid je zelo nevaren. Pri nas smo izvedli zelo uspešno kampanjo za zavest o um, oglikovem monoksidu. Hkrati pa je tudi uredba o osebni zaščitni opremi izjemno pomembna. Mislim, da je bilo dovolj, če smo prisluhnili Viki Ford, ki nam pove, kaj se lahko zgodi, če na trg pridejo manj vredni izdelki. S tem, ko bomo določili standarde in zagotovili, da se uporabljajo, bomo spodbudili tako proizvajalce, ki bodo videli, da imajo zakonodajni okvir in pa tudi potrošniki, ki bodo vedeli, da imajo najviše možne standarde in da bodo um, varni ko bodo kupovali opremo. mislim da se danes vsi strinjamo da je treba podpreti da je nam, pred nami razprava glede teme, ki je zelo pomembna in ki se lahko dotakne vseh tem, ne samo teh, ki so vključene v te tri poročile. Harmonizacija zakonodaje na evropski ravni je zelo pomemben dejavnik. In, uh, Lahko bi si predstavljali Evropo, ki bi imela eh, Eh, vse zakone enake in da bi bili vsi državljani enaki pred zakonom. Tako bi imeli Evropo, ki bi predstavljala evropske države. Ko bomo glasovali o temi in ko razpravljamo o harmonizaciji, o žičniških napravah in o napravah v gorah, je to po moje velik korak naprej za vsa naša. Eh, za vsa vse naša gorske centre, eh, za vse vsaj za vse tiste, ki mm, se spoznamo na to in recimo danes ima ta dva centra med seboj popolnoma različne naprave in tukaj gre lahko tudi za nelojalno konkurenco in zato je po moje to pomemben korak naprej. Harmonizacija evropske zakonodaje bi morala počasi Eh, se dotakniti vseh sektorjev gospodarstva. In na koncu pa še gospod eh, Pospišil, izvolite. Pani predsedajci, ja se chcem také pripojiti, ker sem pred... Hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav je bilo o tej temi vse že povedalo. Kot rečeno, smo naredili pomemben korak naprej, komisarki pa ne povem, da to, kar se morda zdi čista formalnost, eh, ko prihajamo iz eh, direktive na uredbo, je več. Za to področje sem bil pristojen eh, na Češkem in vem, da lahko direktive pripeljejo do tudi 28 različnih načinov izvajanja, če si želimo poenoteno izvajanje te zakonodaje, potem si moramo prizadevanje za doseganje zakonodaje, ki bo neposredno uporabna v vseh državah članicah. In to, kar bomo zdaj sprejemali, je bistveno bolje, kot eh, bi bile direktive na različnih področjih. Nekateri kolegi so omenjali, da bodo tudi proizvajalci v boljši situaciji, ker bodo imeli enotna pravila, ki se jih bodo morali držati. Zahvaljujem se eh, kolegom eh, za racionalizacijo, sploh kar zadeva osebno zaščitno opremo, eh, zato vse podpiram. Ste pa Catch.i, imamo nekoga, ki želi spregovoriti v tem postopku in to je gospod Marijas. Hvala lepa, gospa um, pred sedujoča. Govorimo o izjemno pomembni temi. Gre namreč za varnost eh, potrošnikov, pa tudi za varnost tistih, ki eh, delajo z to vrstno opremo. To je pomembno tudi v liberaliziranem trgu, ki je pripeljal do prenašanja proizvodne v cenejše države. Eh, podjetja si želijo dosegati više dobičke, kar je pomenilo tudi, da so se znižali standardi, kar zadeva varnost. In tako smo dobili veliko naprav, ki so nevarne, sploh kar zadeva naprave na plinasto gorivo uvožene iz Kitajske, s katerimi je bilo veliko uh, Eh, nesreč, sploh v povezavi z oglikovim monoksidom. Sploh v deželah, eh, kjer velja energetska revščina, naprimer Grči, kjer smo bili priča mnogim takih primerov. Zato je dobro, da se takšni ukrepi sprejemajo. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Bjenkovska. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod in gospodje, najlepša hvala za vse pripombe glede tega svežnja. Moram povedati, da je to prvič v mojih kratkih izkušnjah enega leta v komisiji. Dobivam toliko soglasnih, pozitivnih eh, odzivov, hvala lepa torej poročevalcem eh, za sodelovanje z nami, pa tudi za celoten zakonodajni okvir. Naj izpostavim samo tri ključne točke. Z temi trimi uredbami bomo dobili Eh, poenostavljen in bolj učinkovit pravni okvir. S tem bo manj bremena za podjetja in eh, lažje se bomo borili proti neustrezni opremi, nevarni opremi, kar je pomenilo za naše državljane kot eh, tudi proizvajalce opreme. Zato pričakujem vašo veliko podporo in še enkrat najlepša hvala za vloženo delo v pripravo teh dokumentov. Zdaj pa poročevalci najprej gospa Viki Ford. Hvala lepa. Enotni trg naj bi omogočil lažje trgovanje med 28 državami za 500 milijoni prebivalci vedno ne potrebujemo enega pristopa za vse. Včasih pa ja, danes smo govorili o tem, da moramo zagotoviti varnost ljudi, tako da ljudje ne bodo umirali zaradi zastrupitve z oglikovim monoksidom, pomenkljivih naprav, ki delujejo na eh, plin. Pa da se ne bodo poškodovali zaradi neostrezne osebne zaščitne opreme. Zdaj smo eh, te predpise modernizirali in pojasnili. Izpogajali smo boljše stališče. Pri mojem poročilu sem vložila 147 eh, amadmajev na komisijski predlog. 117 eh, se jih je znašlo v končnem predlogu, vključno z novim postopkom, ki bo olajšal delo malim eh, podjetjem. Ta postopek smo debirokratizirali, hkrati pa ohranili varnost. S tem naj ne bi povišali stroškov ne za potrošniki, ne za proizvajalce. In s tem bomo olajšali tudi eh, trgovanje. Kolegica iz Juki pa je dejala, da ne ve, zakaj eh, potrebujemo takšno zakonodajo. Ni sodelovali pri nobeni razpravi, ni vložila noben amadma. Ko gre za oblikovanje eh, pravil v trgovini, sem raje za pogajalsko mizo ker če ne bomo ob eh, pogajalski mizi, se lahko znajdemo na menijo. Hvala lepa, zdaj pa gospa Stiller. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa tudi vsem eh, drugim poročevalcem. Marsikaj smo slišali od kolegov, zelo ganjive besede. Seveda radi vlagamo v to delo in naš motiv je tudi reševanje življenja in atmosfera tukaj je pokazala še enkrat, zakaj vse to počnemo. Gre za pomembne zadeve. Gre tudi za vrednost enotnega trga. Dejstvo, da smo sodelovali, je prineslo tudi kompromis. In tisti, ki tega ne želijo, želijo, da bi zaposlili Evropsko unijo, še vedno pa bi morali plačevati za ta privilegij. To ni prava rešitev. Zagotoviti moramo, eh, da bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji, da bomo eh, imeli besedo pri sprejemanju zakonodaje, ki bo vplivala na enotne notranje trge. Mislim, da je eh, nekdanje nizozemsko predsedstvo dejalo, da je Evropska unija ta čudovita stvar, ta

zelo velika dragocednost, dragocednost, ki jo je vredno obdržati in delati na njej. Zdaj imamo 500 eh, milijonov področnikov v 28 državah članicah in vsi lahko vplivamo na dobrobit teh eh, državljanov in to je nekaj zelo vrednega, nekaj, za kar se je vredno boriti in eh, braniti. Hvala lepa še enkrat, bilo mi je v času delovati z ljudmi, ki se borijo za naše ljudi na notranjosti notranjem trgu. Hvala lepa in zdaj še gospod Lopez iz Turijo Zvojt. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. No, tako kot vsi ostali, sem zelo zadovoljen z sodelovanjem z eh, gospod Ford, gospod Styler. Eh, seveda so tukaj vedno izjeme. Vedno znova se pojavi kdo, ki ne želi sodelovati ampak mislim, da smo v našem primeru naredili velik korak naprej za naš eh, skupni trg. In zato sem tudi v tem odboru, v katerem sodelujem. Zelo ponosen sem, da sem član tega odbora. In eh, od vas sem se zelo veliko novega naučil. Omenil bi še štiri točke, povezane z. Eh, temi zadevami in eh, lahko s tem tudi zaključim to razpravo. Gre za večje informacije za potrošnike, tudi preko spletnih strani proizvajalcev, eh, k posameznim členom, gre tudi za zavorne sisteme, sploh ko govorimo o žičnicah. Eh, ostajamo pri tehnološki neutralnosti in zagotavljanje poštene eh, konkurence med vsemi. Nekaj imamo zapisanega tudi o sankcijah. Eh, omenjala bi Lucy Anderson, ki se je zelo zavzemala kot končevalka v senci za sistem sankcij, ki naj bi ga ukrepili. Poleg tega smo nekaj upoštevali tudi v zvezi z zgodovinskimi žičnicami, kar ima velik pomen eh, sploh v turizmu. Zato bi se prisrčno zahvalil še enkrat priporočevalcih v Senci, s katerim smo zelo dobro sodelovali pri tem paketu, harmoniziranem paketu. In poskušali smo upoštevati tudi mnoge amadmaje, zato je rezultat eh, dokaj zadovoljiv in mislim, da smo lahko vsi ponosni na njega. Hvala lepa še enkrat in lahko noč. Eh, hvala lepa.